to start. We have just one hour, less than one hour actually, and. Uh... Nadaljujemo. Zato, da bomo pravočasni. Gre za zelo pomembno izmenjavo mnen. Gre za dolgo pričakovano razpravo in končno imamo možnost uh, za izmenjavo mnen z Valdisom Dombrovskisom podpredsednikom komisije in z Pierom Moskovisijem, komisarjem za gospodarske in finančne zadeve. Priložnosti imamo razpravljati o svežnju, ki je bil objavljen 6. decembra o poglobitvi Evropske monetarne unije. Prav tako pa bomo imeli priložnost razpravljati o tem, kar se je zgodilo v mestnem času. tako da bomo z veseljem prisluhnili tudi temu, kar nas čaka. Pri naslednji del svežnja, koliko uh, eh, razumem, je predviden za razprave tudi na svetu junija. In upam, da ne bo prišlo samo do odloga razprav. Po. Sestanku. Sedaj smo pred pomembnim korakom. Komisija je predstavila veliko pomembnih predlogov, predvsem glede Evropskega mehanizma za stabilnost ESM in glede vključevanja pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju in o paktu za stabilnost in rast. Tudi pomembna sporočila glede prihodnosti in glede usmerjenih sprememb uredbe o sprememb predkupnih določbah ste, ste predvideli pa tudi za program za podporo strukturnih reform. To je neke vrste pilotni program glede zagotavljanja novih eh, spodbud in eh, podpor za strukturne reforme. Vendar, kot vemo, nekaj elementov še manjka, recimo fiskalna zmogljivost, makar ekonomska stabilnost in nekateri drugi ukrepi. Ključno je torej, da se seznanimo, kakšna bo usperitev prihodnjih eh, predlogov. Sedaj je marec in smiselno se zdi, da razpravljamo o svežnju, ki je bil predstavljen decembra, tako da lahko preučimo tudi, kaj nas čaka. Glede svežnja lahko podam samo politično pripombo, ki jo podam pogosto, kadar govorimo o tej temi. In sicer, naš parlament je enoten in močno predan temu, da podpre pravno podlago, ki jo je predlagala komisija glede o e, za EMU gre za člen 352. Torej, gre za umestitev v evropski pravni kontekst. Gre pa tudi za razprave v okviru sveta in v okviru evroskupine. Teh dokumentov z svojih razprav pa nam ne posredujejo in ne vemo, kako je z razpravo. Slišimo pa, da države članice želijo najprej razpravljati o predlogih v skladu z obstoječim institucionalnim okvirom. Zato so za nas zadeve včasih nekoliko nejasne. Radi bi izvedeli, ali gre pri tej pravni podlagi za realno zadevo, za realno stanje ali za fikcijo. V preteklosti smo večkrat dejali, da Nismo pripravljeni pozaditi na dejstvo, da ta organ financirajo države članice in želimo si neposrednega nadzora nad eh, tem odborom. Ne bo takšen odnos kot eh, z komisijo. Je pa z vidika institucionalne koherentnosti. Zelo pomembno zagotoviti ti, da ta organ lahko ustrezno deluje v evropskem okviru, ker lahko prispeva k stabilizaciji. Drugače bomo morali te pristojnosti premestiti. To bo za seboj potegnila tudi znatne proračunske premestitve sredstev in težko bi to vključili v trenutni predlog poračuna. Od eh, tega pa bi odvrnil, ker bi s tem pravzaprav odpravili celotno kohezijsko politiko. Tako da bi morali to vključiti v ESM. Tako da bi prosil komisijo, da poda svoje mnenje glede teh vprašanj. Ampak predolg sem In sedaj je čas, da dam besedo komisarjema. Najprej gospod Dombrovskis. Eh, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, najlepša hvala za povabilo. Hvala, da ste me povabili na javno razpravo. Od poročila petih predsednikov in od eh, dokumenta Komisije o razmisleku o poglobitvi Evropske monetarne unije so potekale podrobne razprave znotraj parlamenta, pa tudi z svetom. Na podlagi teh izmenjav smo pripravili svežen predlogov, ki smo ga podali decembra lani. Tako da mi je v veliko veselje, da o teh ukrepih sedaj lahko danes razpravljam z vami. EMU ni sama sebi namen. To je način za zagotavljanje delovnih mesta, rasti, gospodarske konvergence in finančne stabilnosti. Glavna načela komisije so jasnost, ta učinkovitost in demokratična odgovornost. Ker se le da, bi morala izpopolnitev EMU-ja biti odprta za vse države članice, kar pomeni, da moramo bolj učinkovito uporabljati vire, okrepiti odgovornost in zmanjšati tveganja. Prav tako je treba zagotoviti večjo preglednost in politično odgovornost. To zahteva tudi dialog s socialnimi partnerji, civilno družbo in nacionalnimi parlamenti. Govorimo o gospodarskem ozadju našega svežnja. Evropska unija je zabeležila največjo rast v zadnjih deset letih, brezposelnost je na nižji ravni in je skoraj na ravni pred krizo. Delež eh, prebivalcev, ki jih ogroža revščina, se je znižal na predkrizne eh, ravni in tudi banke imajo ustrezno kapitalsko kritje. Je pa treba na podlagi teh osnov ukrepiti fiskalne varovalke in podpreti konvergencom, kar pomeni, da je treba uvesti strukturne reforme. Poglobiti je treba unijo kapitalskih trgov in zagotoviti Evropsko monetarno unijo. Gre za močno delujočo Evropsko unijo, ki zagotova, zagotavlja rast eh, delovna mesta in eh, socialno varnost. Države članice so dosegle mm, napredek v skladu z nacionalnim priporočili za posamezne države. Sedaj pa razmišljamo o tem, kako države še dodatno podpreti. Komisija pripravlja orodje za dodaten pregled, s katerim bi dali državam članicam na voljo dodatno podporo za izvajanje ukrepov, ki jih priporoči komisija. Tako da bo naš predlog glede tega podan maja. Trenutno pa že poteka tesna pilotna faza. Državam članicam že dajemo na voljo to možnost in je popolnoma prostovoljna. Ta možnost je na voljo pri pregledu strukturnih in investicijskih skladov. Vem pa, da je prihaja do nekaterih vprašanj glede virov financiranja, predvsem uh, v, v odboru regij. Kljub pomislekam pa se mi zdi pomembno, da dosežemo napredek pri tem pomembnem dosjeju. Poleg tega predlagamo, da bi do leta 2020 na kratki rok ukrepili sredstva za program za podporo strukturnih reform. Gre za podporo držav članic z eh, tehničnega vidika, tako da se okrepijo strukturne reforme. Treba je zagotoviti dodatna sredstva. V letu 2018 eh, je za podporo zaprosilo samo 4 24 držav in počrpana je bila samo ena petina sredstev. Celoten postopek poglobitve Evropske monetarne unije mora biti transparenten. Videli smo, kako pomembno je zagotoviti konvergentnost, tako da je komisija predlaga, da Evropa nastopi enotno. Pripraviti bi morali tudi podpore za strukturne reforme za države, ki želijo se vključiti v evroobmočje. Zato bomo namenili poseben del programa za podporo strukturnih reform in po letu 2020 eh, predlagamo posebni instrument za konvergentnost, ki ga bomo predstavili maja. Vendar pa nikoli ne moremo izključiti gospodarskih šokov. Zaradi tega potrebujemo dober, dobre gospodarske mehanizme delitev bremena in tveganja je tisto, kar želimo doseči. Gre za javno porazdelitev tveganja, kar pomeni, da je treba poglobiti bančno unijo in doseči popolno unijo kapitalskih trgov. Glede teh nadaljnih korakov smo v vaših rokah in računamo na Ester Delange, Petra Simona in Gunnarja Hokmarka kot poročevalce, da bomo dosegli naprej glede scheme EDIS in glede scheme za zmanjšanje finančnih tveganj. Tako da evropsko območje ne bo iz, iz, eh, postavljeno dodatnim krizam, kar bi škodovalo vsem. Nedavno smo podali tudi predlog glede slabih eh, plačil. Tudi prek tega predloga lahko zmanjšanjo tveganja v naši bančni uniji. Uh, Zagotavljanje dovoljšnih sredstev je ključnega pomena za Evropsko unijo kapitalskih trgov. Predlagali smo predlog, ki se nanaša na vse evropske osebne pokojninske produkti in upam, da bomo lahko pred eh, poletjem dosegli dogovor. Tudi glede nadzora je treba doseči napredek in eh, računamo na konstruktiven kompromis. Vendar pa ne moremo pričakovati, da bodo trgi sami obložili velike krize, velike šoke. Kot se je pokazalo v krizi, lahko, se lahko zmanjša zmožnost vlad za dostop do kapitalskih trgov, kar pomeni, da je treba okrepiti naše mehanizme. Um, komisija bi okrepila mehanizem za stabilnost, ki bi podporil tudi države pod stresom. ESM bi preoblikovali v Evropski denarni sklad. Tako se bomo lahko prihodnje bolj učinkovito odzivali na krize in zagotovili obenem večji in bolj demokratični nadzor. Evropski denarni sklad bi lahko bil tudi varovalka v kontekstu mm, enotnega sklada za reševanje. Tako bi okrepili bančni sistem in eh, ta bi postal bolj odporen. Glede velikih asimetričnih šokov predlagamo, evropski instrument za makrofinančno stabilnost. Na voljo je že mm, mehanizem za makroekonomske prilagoditve z ustreznimi varovalkami, ampak v primeru velikih šokov moramo imeti dovolj možnosti, da ukrepamo. Običajno takšni šoki v prvi vrsti vplivajo na večje naložbe. Evropska schema za jamstva vlog bo tudi predmet eh, dodatnega predloga, ki ga bomo podali, vendar pa s tem ne bi smeli predvideti nenehnih transferjev. Predvideti je treba jasne pogoje za upravičenost. In ne nazadnje, radi bi ukrepili usklajevanje, upravljanje in spremljanje evropskega okvira. Nekateri fiskalne varovalke so nujno potrebne potrebne in fiskalna pravila bodo pomagala pri izvajanju leteh. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, trenutna gospodarsko okolje ponuja priložnost, da poglobimo temelje in oblikujemo skupno prihodnost. Še eno celo zakonodajno leto je pred nami, preden bodo potekale evropske volitve in ta čas je treba izkoristiti v največji meri za to, da dosežemo napredek. Hvala. Dombrovski. Najlepša hvala podpredsednik eh, komisije, gospod Dombrovski, sedaj pa Pierre Moscovici. Hvala gospod predsednik, gospe in gospodje, dragi Valdis. Vrh evrskega območja, ki je potekal prejšnji teden in se posvečal poglobitvi eh, Evropske monetarne unije, je bil eh, pomemben vrh. In dobro vemo, zakaj je bila to le ena etapa. Eh, oblikovanje nemške vlade je eh, trajalo dlje, kot je bilo predvideno, tako da ta francosko-nemška naveza ni igrala vloge tega gonila, ki se od nje pričakuje. Ampak do meseca junija eh, komisija pač ne bo vzpostavila avtomatskega pilota. Eh, ugotavljam, da v tem duhu ne deluje niti vaša institucija, niti vaš odbor. In um, za to delo, ki je pred nami, gotovo ni enostavno, eh, če nimamo močnega konsenza držav članic eh, glede svežnja, ki smo ga predstavili decembra. Eh, pri čemer seveda ne smemo eh, dajati premalo pozornosti novim proračunskim inštrumentom, ki pa jih bo komisija predlagala meseca maja. Ehm, ti predlogi so bistvenega pomena, saj eh, moramo pokazati, da v bistvu nismo le neki gasilci, ki rešujemo situacijo takrat, kadar do nje pride, ampak da smo bolj neki arhitekti, ki znamo dolgoročno ustvarjati in graditi eh, evrsko območje, ki bo močnejše in bolj vzdržno. E, tako da, kot je že povedal Valdis, e, pripravljamo ta, to orodje pomoči e, za vzpostavitev reform, ki bo eh, temeljilo na eh, prostovoljstvu eh, in na državah članicah, ki, bo, ki se bodo prostovoljno v to vključile, v ta mehanizem. Torej, ne bom vam skrival tega, da, so pa vendar, da je pa vendarle napredek na mm, področju stabilizacije bolj šibek. Uh, manj podpore uživa pri državah članicah. Pripričan pa sem sam, da je ta inštrument bistvenega pomena za to, da ohranimo raven e, naložb e, v primeru, če bi prišlo do večjega asimetričnega šoka. Učiti se moramo namreč iz izkušen kriz in preprečiti učinke e, gosp upočasnitve gospodarskega zagona e, pri naložbah. Zato menimo, da, e, da je treba staviti na naslednje elemente in sicer možnost za posojila iz Evropskega mehanizma za stabilnost in e, možnost za nudenje finančne pomoči e, ter mehanizem za zavarovanje. In ti predlogi v bistvu dopolnjujejo predlog eh, iz meseca decembra. E, Gre namreč za to, da moramo zagotoviti znotraj evrskega območja tudi skupno eh, upravljanje s tveganji. No, pomembno pa je, da eh, ta svežen eh, podpre tudi vaša institucija. Ugotavljamo, da sicer demokratični vidik tega ne uživa podpore pri državah članicah eh, načeloma. In zato naj izpostavim to, kar smo si zastavili. Najprej, eh, Evropski mehanizem za stabilnost želimo vključiti v eh, pravni okvir Evropske unije, vsega, pri čemer bo pomembno vlogo igral vaš Evropski parlament, ne da bi to vplivalo oziroma ošibilo nacionalne parlamente. Um, potem drugič, e, vključitev medvladne proračunske pogodbe v e, okvir skupnosti je tudi predlog, ki e, izhaja iz decembrskega svežnja. In pri katerem smo se bolj osredotočili na vidik fleksibilnosti v nasprotju z uh, vidikom sa sankcij. No in še nekaj, predlagali smo tudi, da bi združili funkcijo predsednika euroobmočja in funkcijo komisarja za ekonomske in monetarne zadeve. Ta um, nova funkcija, ki bi si jo želeli zastaviti bolj dolgoročno, bi lahko eh, močno ščitila in se zauzemala za skupne interese v, seversk, v evrskem območju in eh, hkrati bila demokratično odgovorna tudi napram vaše institucije, tako da bi vsi tukaj pridobili, tako glede preglednosti kot demokratičnosti in učinkovitosti. Eh, in predvsem zaradi tega, zaradi večje učinkovitosti, eh, vas pozivam, da eh, ne pozabite, kako zelo smo vključili ta demokratični vidik v naše predloge iz decembrskega svežnja. Eh, torej, gospe in gospodje, eh, ta gospodarska situacija in odločenost francosko-nemške naveze, pa ne samo te, da se eh, v Evropi gospodarstvo ponovno zažene, je za nas velika priložnost, da pripravimo prihodnost naše ekonomske in monetarne unije. Prepričan sem, da ne smemo Eh, junija zapraviti priložnosti, da sprejmemo primerno odločitev. In glede na to, da smo danes 27. Eh, marca in imamo še nekaj časa do junijskega vrha, bomo morali v teh tednih res eh, trdo delati in pripraviti ta odločilen vrh. Naši državljani se morda ne zavedajo, kako zelo pomembna so ta vprašanja za njih same, ampak dolgoročno bodo prav oni tisti, ki bodo največ izgubili, če mi te priložnosti, ki jo imamo, ne bomo izkoristili. Eh, in to vi veste gotovo bolje kot kdorkoli drug in zato računam na vašo podporo pri tej zelo eh, ambiciozni razpravi. Hvala. First speaker, Burkhard Balz. Najlepša hvala. Prvi je na vrsti Burkhard Balc. Najlepša hvala, predsednik. Gospod eh, podpredsednik, gospod komisar, najlepša hvala za današnji predstavitvi glede svežnja EMU, ki je bil predstavljen decembra lani. Ta dosij, ki ste ga, oziroma ta svežen, ki ste ga predstavili danes, je raznolik in tudi javna razprava kaže na to, da je treba o teh vprašanjih razpravljati. In če upoštevam obrazložitve, ki ste jih podala podpredsednik komisije in komisar, postane jasno, da se mnenja tudi komisije močno razhajajo. Vsaj takšen občutek sem dobil, ko sem prisluhnil predstavitvam. Rad bi se osredotočil na nekatere teme. Najprej na dobro gospodarsko situacijo. Trenutno smo v času gospodarskega zagona in napovedi za rast se nenehno popravljajo na vzgor, vsaj tako pravi komisija. Glavna tveganja, s katerimi se soočamo, sedaj izhajajo iz uh, političnega konteksta, ne iz gospodarskega. Tako da je treba v trenutni situaciji spodbuditi reforme in oblikovati varovalke, s katerimi bomo zagotovili, da bo gospodarstvo odporno na prihodnje šoke. Vsi vemo, da nizke m, obrestne mere ne bodo ostale na tako nizki ravni. V ZDA in tudi v nekaterih drugih regijah sveta že zvišujejo obrestne mere, tako da moramo že sedaj poskrbeti, da bo Evropska unija v prihodnje konkurenčna in da bodo temeljni EMU odporni na krize. Tako da me zanima, v kolikšni meri vaši predlogi, predlogi komisije prispevajo k temu, da se zagotovi dolgotrajno rast in ustrezne reforme. Potem, glede konvergence med državami članicami. V Evropskem svežnju je izpostavljena medinstitucionalna razprava. Tudi sami ste to izpostavili. Sam bi zagovarjal načelo form follows function, da mora ureditev sledi upoštevati namen. Najprej je treba spregovoriti o namenu, o tem, kar je treba storiti, preden oblikujemo strukture mislim, da same institucije z bleščečimi nazivi niso dovolj. Treba je razmisliti o ustreznih načeljih, ki naj bi jih zastopale. In uh, v prvi fazi se bo treba dogovoriti glede glavnih načel. Šele na to je smiselno obrati nadaljne korake. Kako bo komisija zagotovila pravo konvergenco med državami članicami? Kako jo boste ukrepili? ali so države članice pripravljene tesneje sodelovati pri evropskem semestru pri upoštevanju priporočil, ali bodo pripravljeni spodbujati nacionalne razprave in prevzeti nase odgovornost za skupno korist Evroobmočja. Hvala. Uh, yeah. Uh, uh, uh, uh Burkhard, najlepša hvala za vprašanje. Dotaknil bi se prve točke, ki si jo izpostavil. Gre za eh, način sodelovanja znotraj komisije. Naj povdarim, da znotraj komisije ni razhajan v mnenjih. Gre za dokument te, ki so jih predstavile skupaj s kolegom Moskovisijem. In tudi maja, ko bomo predstavljeni nadaljne predloge, bodo to skupni predlogi. Ti so rezultat eh, internih razprav komisije. Imamo mm, interno delovno skupino, ki jo vodim s kolegom Moskovisijem, ki se ukvarja z Evropsko monetarno unijo. Tako da naj povdarim, da gre tu za enotne predloge Evropske komisije. Na to pa nadana vprašanja, ki si jih zastavil glede mm, splošnega gospodarskega konteksta in glede potrebe po zagotavljanju konkurenčnosti in uh, odpornosti naših gospodarstv. Če si pogledate naš svežen predlagamo, da se poenostavi način dela in sicer tako, da najprej okrepimo odpornost prek okrepitve strukturnih reform v državah članicam. Poleg tega bi vzpostavili tudi evropske mehanizme za odpor na večje šoke in tretjič spodbujali bomo konvergenco med državami članicami. Delali bomo na vseh treh področjih in uh, glede tega se strinjam z tvojo oceno. Ja, lahko potrdim, kar je rekel Valdis o tem, da so naši predlogi kolektivni, skupni. Komisija dela kot kolegi in v bistvu te odločitve so sprejete znotraj komisije kot celote. Eh, dejstvo je, da se sedaj nahajamo v nekem cikličnem uh, obdobju, ki je bolj pozitiven, vendar uh, nas to ne sme zaustaviti. Uh, zato ne smemo zanemariti strukturnih reform, ki so jih že uh, uresničile posamezne države članice, pa tudi strukturnih reform, ki so bile izvedene znotraj evrskega območja. Naprimer, ta non-performing uh, loans, uh, to še vedno ostaja um, kolektivni skupni problem, uh, o katerem smo govorili že v okviru razprav o bančni uniji. In, uh, kar postane lahko pereče v primeru finančne krize in zato tega seveda ne kaže zanemariti. No, vprašanje eh, bančne unije je seveda vezano tudi na vprašanje eh, mehanizma za stabilnost in poglabljanja eh, UM. E Prvož Beres. Hvala lepa. No, hvala. Zadovoljna sem, da ste danes predstavili ta eh, decembrski svežen. To je eh, naš prispevek v obdobju čakajočna godota. Eh, ampak, kakorkoli, ko govorimo o kapitalskem trgu ali o bančni uniji, mislim, da je treba povdariti, da gre tukaj res za bistveni delovni področji ki pa seveda eh, ne izključuje ta poglabljanja UMM. Vem, da vaš pristop sicer ni tak, ampak slišimo, eh, da je podobne ideje tu in tam in eh, treba je poskrbeti, da se jih popravi. Kar se tiče Evropskega mehanizma za stabilnost, ki naj bi postal Evropski denarni sklad, smo o tem imeli tukaj mm, eno delavnico. Eh, prejšnji teden komisar je to tudi omenil in tam je bilo omenjenih nekaj bistvenih načel. Mislim, da je bila ta uh, bitka o imenu že za nami, uh, je pa treba paziti, uh, da ne bomo samo uh, izrezali in prilepili uh, med mednarodnega denarnega sklada v evropski okvir. Torej, eh, na evropsko raven ne moremo prenesti četrtega člena FMI, in pravil o spoštovanju proračunske discipline. Drugič, zavedati se moramo, da je to mehanizem, ki uvaja eh, sistem finančnega nadzora in ne nazadnje eh, gre tukaj za demokratični okvir, ki Eh, nima nič skupnega s eh, tem, eh, kar je počela trojka, kadar je tu deloval FMI. In to, tega se moramo močno zavedati. No, mislim, da je v vsej tej razpravi komisija začela z razmišljanjem o aggregate fiscal stance in mogoče se je zaradi tega intenzivnost obravnave tega področja nekoliko izgubila in zato se mi zdi potrebno in primerno, da Evropska komisija to postavi spet v spredje. Kar zadeva um, integracijo, povezovanje, smo se mi povezali s eh, pravno službo za to, da preverimo, koliko to vpliva in učinkuje na SIXPEC in na TUPEC, ki sta bila sprejeta v postopku soodločanja srečanja in glede predloga, ki ga pričakujemo meseca maja, se nam zdi zelo pomembno izvedeti, um, kako ta lahko vpliva na stabilizacijo. Vem, da je to zelo težko. Um, napovedati. E, treba je zagotoviti tudi sodelovanje med e, predstavniki stroke in predstavniki akademske sfere pri tem, ki imajo morda različen pristop, ampak glede na to, da poznam razpravo, ki poteka, lahko povem, da v moji politični skupini Uh, menimo, da uh, neko minimalno nadomestilo za brezposelnost pač ne sme in ne more biti ukinjeno. Hvala. Euh, Hvala lepa. Prav imate, gospod Beres, da opozarjate, da eh, te razprave vendarle eh, niso največ, kar lahko na tem področju dosežemo. Imamo več stvari, imamo poglabljanje UM, imamo mm, zagotavljanje stabilnosti znotraj evrskega območja, imamo tudi eh, dinamizacijo in tudi demokratično vprašanje, ki ga ne smemo pozabiti. In kar se tiče aggregate fiscal stance, ne. E, torej, glede tega e, e, pač sodelujemo z European Fiscal Boardom in seveda skušamo skupaj pripraviti podporne inštrumente za vsega, ekonomsko politiko. In kar se tiče stabilizacije, sem si seveda zabeležil eh, ta vidik, ki ste ga izpostavili in ki se mi zdi, da eh, zahteva precej širšo razpravo. Hvala. Če dovolite, bi rad samo še nekaj dodal glede prve točke, ki je bila izpostavljena, glede bančne unije in Evropske monetarne unije. Res je, tu ne gre za delo, ki bi nadomestilo poglavljanje Evropske monetarne unije. Tu gre za kratkoročno prednostno narogo, zaradi tega, ker menimo, da bi nekatere zadeve morali zreživeti na kratši eh, rok. Recimo reformni svežen eh, za banke oktobra 2016. Eh, in tudi bazalski odbor bo v prihodnjih mesecih pripravil skupni pristop, tako da je treba o tem razpravljati, zato da lahko dosežemo načelni dogovor glede glavnih elementov, glede varovalke, ki naj bi bil eh, enotni sklad za reševanje, tako da se jo osredotočamo na Edis in na kapite, Unijo kapitalskih trgov. Pri 12 zakonodajnih aktih, ki smo jih podali, vidimo, da so bili v mestnem času sprejeti samo trije, tako da je treba na tem še delati. Tako tu gre torej za pomembne cilje. Gre pa tu za delo pri dveh uh, dosjejih, ki se dopolnjujeta, ki ne konkurirata med sabo. Hvala. Hvala. Kot sem rekel včeraj, bi tudi mi eh, radi hitro dosegli eh, varovalko pri slabih posojilih, tako da bi dosegli napredek pri svežnju. Uh, Glede imen, ki si jih omenjala, prvonš. Nomina sunt consequentia rerum, kot si dejala. Tako da mislim, da je treba pač upoštevati poseben status, ki ga bo užival ta instrument in zato ga lahko poimenujemo Evropski denarni sklad. Pirko Rovner Leven puheenjohtaja ja kiitos mahdollisuudesta keskustella emu paketista. Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala, da imamo možnost za razpravo o Evropski monetarni uniji. Strokovnjaki na finančnem področju so dejali, da so razlogi za Evropsko monetarno unijo fiskalni in politični, ne gospodarski. Uh, Sklada EFM, skladi niso sami po sebi dovolj za to, da bi reševali napredna gospodarstva. In tudi sredstva IMF e niso namenjena reševanju držav, ki so zadržene. Ne, gre za zagotavljanje ustreznih dolgoročnih politik. Opažamo, da leta po krizi nekatere težave še vedno niso razrešene. Recimo, reš, pri reševanju Grčije je šlo bolj za reševanje in stabilizacijo trga. IMF pa je predviden za to, da zagotavlja financiranje za države, ki jih je treba rešiti, zato da se v države vrnejo uvoz in da se zagotovi ustrezne gospodarske pogoje. Gre za odpravljanje težav, tako da me zanima, ali menite, da obstajajo resni gospodarski razlogi, zaradi katerih je treba oblikovati Evropski denarni sklad, glede na to, da je na voljo IMF, ki je že tako ali tako razrešil številne krize. Well, uh, on the question on uh, Glede vprašanja o Evropskem denarnem skladu v odnosu do mednarodnega denarnega sklada. Odgovor naj povem, da smo se marsikaj že naučili v krizi v evroobmočju. Jasno je postalo, da ponujem, potrebujemo mehanizem za nujno podporo za evrske države. IFSF je, na vol, je bil na voljo in tudi stanje Evropski mehanizem za stabilnost je bil na koncu oblikovan. To so torej nauki, ki smo se jih naučili zaradi krize. Jasno je postalo, da potrebujemo tak mehanizem. Seveda pa obstajajo omejitve. IMF je pripravljen samo do določene mere podpreti programe za evropske države in eh, evro države. Kot napredna gospodarstva bi morali biti sposobni poskrbeti sami zase. Na voljo so rezerve, ampak trenutna pogodba o ESM pravi, da, komisije, da je komisija pristojna za, izva, za spremljanje izvajanja projektov in da lahko, kadar je to primerno, sodeluje tudi z IMF-om, ampak vidimo, da v številnih projektih sprejetih v zadnjih letih IMF ne zagotavlja sredstev. Tako da tu obstaja vrzel, ki bi jo lahko potencialno zapolnil Evropski denarni sklad. Eh, Wolf Klinc. Wolf Klinc. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod podpredsednik, gospod komisar. Oba dva sta podarila, kako zelo pomembno je evropski mehanizem za stabilnost preoblikovati v evropski denarni sklad. Oba sta podarila, da bi to storili v skladu zakonodajo skupnosti. Zdi pa se mi, da je čudalje manj držav članic dejansko pripravljenih odstopati od postopkov pogajanja na medvladi uradni, kajti v preteklem letu so se vlade odločile bolj za medsebojno sodelovanje in ne za institucionalne postopke. Tako da me zanima, Kaj boste storili, če ne boste Evropskega denarnega sklada utemeljili na evropske zakonodaje? Gospod Dombrovski, vi ste rekli, da, to, da bi bila to velika ovira za oba instrumenta. Tako da me zanima, kaj bi storili v tem primeru. In še drugo vprašanje, glede tako imenovanega Evropskega ministra za finance in gospodarstvo. Države članice so večkrat eh, izpostavile, da eh, komisije ne obravnavajo kot vlade Evropske unije. Tako da me zanima, kakšna naj bi bila dejansko vloga tega ministra? Ali bo to vodja evroobmočja in eh, ali bo to še dodatna funkcija izven konteksta komisije? Podobno kot je vloga ali pa bo tako kot a, visoka predstavnica gospa Mogherini ob enem član komisije in a, tudi predsednik Evromoča. Tako da v tem primeru bi šlo za a, to, da bi komisijo okarakterizirali kot a, vlado, čemur pa bi državljani nasprotovali. Kakšno je vaše mnenje, kako to ocenjujete? In potem bi a, izpostavil kot zadnje še preveliko odvisnost bank od. A, vlad nekaterih držav članic. Gre za odvisnost zaradi državnih obveznic, ki še vedno ne uživajo dovoljšnega kritja. Zanima me, kako boste odpravili to preveliko odvisnost, preveliko navezanost, zato da banke ne bodo izpostavljene prevelikim kumulativnim tveganjem v prihodnosti. Hvala. Uh, okay, so on those. Um, uh, no. Glede teh treh vprašanj eh, naj povem naslednje. Metoda skupnosti v primerjavi z medvladnim pristopom. Tukaj je treba povedati, da ko smo vzpostavljali mehanizme za upravljanje krize, kot naprimer mehanizme za stabilnost ali pa uh, fiskalni svežen. Že takrat smo se dogovorili, uh, da uh, zaradi hitrosti postopanja med krizo to poteka na uh, medvladni ravni, bi pa morali časoma te mehanizme pokriti z metodo skupnosti. Uh, In uh, že v osnovi smo se dogovorili o tem. Uh, in v primeru pogodbe smo celo uh, določili določene roke. Tukaj se zdaj samo držimo začetnega dogovora in glede. ESM in eh, možnega Evropskega denarnega sklada so predlagane tudi določene nove funkcije, naprimer varovalka za enotni sklad za reševanje ali pa eh, vloga za eh, funkcijo fiskalne stabilizacije v evroobmočju. To se tudi predlaga. Mi smo pripravljeni razpravljati z državami članicami in z Evropskim parlamentom, da bi videli, kako daleč lahko pridemo z tem pristopom. Komisija seveda zagovarja metodo skupnosti in mi bomo eh, to metodo branili še naprej. Eh, potem pa še vprašanje Evropskega finančnega ministra. To rešitev smo predlagali kot srednjeročno rešitev. Eh, in to, da bi imeli dve funkciji, ideja tega, je podobna uh, ideji visoke predstavnice. Mm, to bi predvidevalo tudi predsednika evroobmočja, hkrati pa bi ta oseba morala biti tudi članica Evropske komisije, torej imela bi dve uh, funkciji, tako kot imamo to urejeno na področju zunanjega delovanja. Eh, potem pa še vrzeli Eh, pri bankah. Kmalo bomo podali predlog, eh, da se nadaljuje z delom eh, delovne skupine Evropskega odbora za varnost. Imamo tudi uh, Eh, državne dolgove, nacionalne dolgove držav članic in banke v državah članicah niso eh, temu tako izpostavljene, lahko kupujejo eh, veliko bolj diverzificirane portfelje, obveznic in tako naprej. Mi za te nacionalne obveznice predlagamo uh, drugačno ureditev z ničelnim tveganjem. Eh, potem še regulativna ureditev za um, tujo izpostavljenost, izpostavljenost tujim ureditvam. Imeli smo načrt iz junija 2016. In eh, tam je bilo opredeljeno, da se bo nadaljevalo delo v okviru bazelskega odbora. To se je končalo brez pravih zaključkov, tako da moramo razpravljati o tem, eh, kakšne bodo posledice za Evropsko unijo. Vsekakor moramo to eh, skrbno obravnavati, ker ima lahko vse skupaj eh, negativne posledice za institucije v državah članicah, če torej tega ne bi ustrezno rešili. Hvala. Euh, Naj samo dodam še dve besedi, čisto osebno. Sam zelo verjamem v metodo skupnosti. Prepričan sem, da je to najbolj demokratična metoda in samo demokratična metoda omogoča demokratični nadzor. Uh, Brez uh, demokratičnega nadzora bi evropske institucije bistveno slabše in manj kakovostno delovale. In zato je v tem smislu uh, si treba zastaviti tudi evropski mehanizem za stabilnost. Uh, sam se zavedam zadržanosti držav članic glede teh predlogov, ampak uh, pripričan sem, da bo srednjeročno tukaj dosežen nek napredek. Um, še zlasti v okviru dogovora z novo vladno koalicijo v Nemčiji eh, bo to gotovo nadaljevalo na bolj resen način. No, eh, k temu veliko lahko prispevajo tudi vaši ministri za ekonomijo in finance, eh, tudi v svetu, zato da bo to lahko delovalo in vsega, Sam osebno upam, da bo do tega prišlo raje prej kot kasneje. Časa res ne kaže izgubljati. In uh, to bo za komisijo pač zelo v redu, če bo tako potekalo. To je moje osebno mnenje. Um. Hvala. Zelo mi je v spominu ostalo to, da ste rekli, da je uh, gospod Gersan se k temu uh, zavezal. Ali bomo mi edina jurisdikcija uh, v svetu uh, z um, ničelnim tveganjem za uh, sredstva uh, bank, dokler ne bomo dobili prepričljivega odgovora na to vprašanje, bo to problem. Uh, Ana Miranda je naslednja. Hvala. Po letih krize, ki so zaznamovali ekonomsko in monetarno politiko, je po našem mnenju ta eh, predlog v bistvu izgubljena priložnost. Zelo eh, malo je videti premika v smeri odgovora na probleme v evrskem območju. Eh, ponovno gre za nekaj, kar bodo nadzirale države članice in v bistvu bo ta uloga skoraj eh, neobstoječa. In eh, tudi ta nova funkcija ministra za finance je se ne zdi dovolj močna. Bolj pomembna je varnostna mreža za evropske finance in eh, glede na to, kaj smo doživeli v nekaterih državah in še zlasti v naši s temi varčevalnimi ukrepi, ki so močno udarili po plečih predvsem naše prebivalce, v bistvu eh, ta svežen eh, predstavlja neko zlato pravilo teh varčevalnih ukrepov in zato je po našem mnenju potrebno tukaj več demokratičnega pristopa. Ravno tako bi bilo treba ovrednotiti podporni program za strukturne reforme. In kot veste, gospod podpredsednik in gospod komisar, ne gre za to, da bi naš parlament imel določene dvome. Ne, naš parlament je zavrnil uh, to pogojevanje reform in zato smo tudi postavili uh, v odboru za regionalne zadeve vprašanje za komisijo v zvezi s tem. In Evropski parlament ima zelo jasno stališče glede makroekonomskega pogojevanja, zato ker eh, v velikem številu primerov to predstavlja v bistvu kazen za države članice in um, državne um, strukture, ki prijemajo sredstva iz strukturnih uh, skladov. In zato nas zanima, ali bo komisija zagotovila, da bo ta program uporabljen ne uh, le za spodbujanje uh, reform in financiranje javnih storitev uh, in ali bo ta program podvržen tudi uh, sprejetju v nacionalnih uh, parlamentih in ali uh, bodo te reforme tudi vezane na um, podporo uh, ob upoštevanju socialnega vidika. Hvala. Uh, gospa, ta komisija deluje na podlagi določenih pravil. Eh, gre za pravila spoštovanja proračuna, za zmanjševanja dolgov, ki eh, predvsem bremenijo eh, prihodnje generacije, ampak ta komisija ni naklonjena strogim vrčevalnim ukrepom, saj se je že izkazalo, kam to vodi. Videli smo to v primeru grške krize in uh, pokazali smo drugo pot, ki jo lahko uberemo in sicer gre za podporo reformam in um, spodbujanje rasti. Uh, rezultat na področje zmanjševanja dolga, eh, ki smo ga dosegli s tem pristopom, je izreden. Primankljaj se je zmanjšal pod en odstotek, tako da eh, tukaj rezultate imamo. Eh, še toliko manj podpiramo te stroge vrčevalne ukrepe, kar se vidi pri predlogih za mehanizme. Ki, katerih namen je zmanjševanje razhajanja znotraj Evropske unije in med državami članicami. Eh, razhajanj iz različnih političnih razlogov v državah članicah, zaradi katerih pač moramo imeti tak pristop. In ne nazadnje, reforme, ki jih predlagamo, niso reforme, ki bi šle v smeri deregulacije, privatizacije in tako naprej. Gre za reforme, ki jih sam imenujem reforme točke nič. In pri tem Seveda ne gre za iste reforme, kot smo jih sprejemali v začetnem obdobju, ko so bile potrebe različne. Eh, vse, kar zadeva eh, osveščanje, izobraževanje, inovacije in raziskave, vse to je sedaj v te reforme tudi vključeno. Torej, ehm, za vse to gre pri našem delovanju. Naj kolega samo dopolnim glede reform če si ogledate našo, naš podporni program za strukturne reforme. E, to je program, ki ga vodi povpraševanje. Torej, države članice prosijo za podporo za reforme, e, ki jih opredelijo same. In ko mi ocenjujemo te prošnje, upoštevamo tudi to, kako so te reforme usklajene s priporočili po državah članicah. Eh, kako so usklajene tudi eh, s širšo evropsko eh, listo prednostnih nalog in ali gre za pomembne reforme za države članice same. To so tisti kriteriji. Gre za povpraševanje, ki je odločilno in države se same odločijo, za katere reforme prosijo za pomoč. Isto gre za isto stvar gre tudi pri uh, orodjih, zato tudi eh, tukaj je odločilno povpraševanje in države članice za izvajanje reform potem eh, dobijo podporo. Gospod Papa Dimulis. Rad bi vprašal nekaj v zvezi z mojo državo Grčijo. Opazil sem, da je komisija razvoj v Grči pozitivno ocenila. Mm, uspešno naj bi šli iz programa. Opazil pa sem tudi, da eh, so grške oblasti, ECB, komisija in ESM vsi zavezani spremembam in dobrim rezultatom. Časovnica je tudi precej eh, tesna, tako da naj bi se do julija vse že zaključilo, naj bi se dogovorili o svežnju. To je precej pred rokom, eh, kot je bil prej predviden. Torej, dogovorili naj bi se o potrebnih eh, korakih, definicijah in pregledu. Imamo povsem svoj reformni program v Grčiji. Eh, morajo pa eh, tudi drugi akteri narediti svoje. Potrebujemo konkretne ukrepe za zmanjšanje dolga v skladu s tistim, kar je bilo dogovorjeno leta 2017. Poleg tega je treba tudi definirati pravila, po katerih eh, bo grško gospodarstvo nadzorovano v skladu z ustrezno uredbo iz leta 2013. Torej, tri leta potem, ko se je začel program, se IMF še vedno ni odločil, ali bodo še sodelovali pri tem programu ali ne. In zdi se, da vse ocene, ki jih je pripravila komisija za javne finance Grčije, da je bilo vse to izvedeno. In to pa ni v skladu z napovedmi IMF. -a v preteklosti je prihajalo do zamud, eh, zato ker eh, mednarodni denarni sklad ni eh, dovolj hitro ukrepal in to je škodilo moji državi in pa prebivalcem Grčije. Zamude so vedno škodljive, zato bi vas rad vprašal, kaj vi nameravate storiti za to, da bomo program zaključili pravočasno in uspešno in kakšna bo vloga uh, eh, IMF je takrat, ko bo vzpostavljen EMF, torej Evropski denarni sklad. No, seveda si vsi želimo v zvezi z Grčijo in da se sprejme cela mi spremijo določene odločitve in da se tudi izvedejo določene naloge in zato naj vam povem, da so grške oblasti tudi obljubile, da bodo izvedle strategijo rasti, ki bo namenjena Grkom in ki bo primerna za Grke. Eh, seveda pa je treba določene stvari izpolniti, še pred tem. In zato moramo morda razmišljati uh, o morebitnem spremljanju oziroma nadzoru po izvajanju programa, uh, pri čemer moramo zagotoviti, da ne bo to izgledalo kot nek četrti program. Eh, delamo tudi na pripravi mehanizma za uh, zmanjševanje dolgov in za zagon rasti, seveda ob upoštevanju obstoječega konteksta uh, grških bank. No in kot veste, Evropska komisija sodeluje tudi z drugimi institucijami pri oblikovanju skupnega stališča. In pri oceni situacije. Uh, gre za skupno kolektivno delo. V preteklosti smo že sodelovali z mednarodnim denarnim skladom tudi pri oceni številk in v glavnem se je skoraj vedno izkazalo na splošno, da so številke, ki jih uh, oceni komisija dosti blizu realnosti in da so razlike k večjemu minimalne. Eh, tako da mislim, da moramo eh, tudi v pogovorih z našimi prijatelji iz mednarodnega denarnega eh, sklada delati na tem, da jih pripričamo, da uporabijo prave številke ehm, in kadar imamo ehm, številke, ki se logično ne preveč ujemajo, da imamo Eh, moramo to seveda izpostaviti. Ampak eh, bodite zaupljivi. Te stvari obravnavamo objektivno, torej zahtevno, ja, ampak tudi objektivno. Hvala, Marko Valli. Hvala, predsednik, hvala obema komisarjema za vsega predloge, ki ste jih podali in ki sem jih kot številni kolegi prebral zelo pozorno. Mislim, da je treba najti rešitev za neravnovesja znotraj gospodarskega prostora. Videli smo, kako velik del držav na jugu Evrope, eh, ki niso mogle mm, eh, znižati vrednosti svoje valute, morali znižati vrednost dela, kar ne bi smelo biti dobuščeno. In zato so kompromisi, ki jih imamo danes na mizi, takšne narave, da v bistvu težav zaradi neravnovesij ne rešujejo. Če po eni strani imamo neke kompenzacijske inštrumente, govorimo o 20-25 milijardah za obdobje pet let, kar je precej omejeno, eh, omejen znesek, in na drugi eh, žrtve, in, eh, ki, ki jih morajo sprejeti države članice zaradi varčevanja, preprečevalnih uh, eh, ukrepov, je eh, to precej neuravnovešeno. Ravno tako, uh, ravno tako, Tako velja za razne inštrumente. Saj si države lahko vprašajo, ja, v redu, zakaj bi moral jaz uh, v bistvu prosil za uh, velik delež sredstev, ki so na voljo za pomoč, če moram potem uh, s pomočjo teh sredstev izvajati in sprejemati reforme, ki niso primerne in ki so pogosto nepravične. In zato me zanima, ali nameravate v sodelovanju s svetom raje doseči to, da boste Eh, sprejeli in uvedli inštrumente, ki bodo bolj učinkoviti, čeprav. Uh, uh, učinkovitost pomeni tudi nekaj, kar lahko deluje, ne samo ukrep, ki je sprijet in ki ga ne bo mogoče izpeljati. Potem predlog za evro obveznice. Zakaj tudi tukaj se sprijemajo taki kompromisi, pri katerih je jasno, da ne bo šlo za, uh, poraz, m, za realno porazporeditev tveganj, ampak um, zato bi želel razumeti, torej, zakaj se namesto to, da bi se sprejel, sprejela neka pravična in prava rešitev, sprejemajo neki kompromisi, zaradi katerih bomo morda v neki naslednji ciklični krizi še doživljali posledice nerešenih problemov iz tega obdobja. Hvala. Ja, eh, mm, eh, Hvala za ta vprašanja. Najprej naj odgovorim na vaše vprašanje, kako bomo ravnali v primeru ekonomskih neravnovesij. Eh, vaš predlog je, da se je treba s tem ukvarjati, s tem se strinjamo. In tukaj imamo dve možnosti. Bodi si okrepimo eh, odpornost evropskega gospodarstva ali pa eh, okrepimo mehanizem za absorpcijo, za krizno absorpcijo v Evropski uniji. Najprej eh, glede podpore za strukturne reforme. Mi predlagamo tudi orodje za izvajanje reform. Kar se tiče številk, eh, nobene številke še niso uklesane v kamen. Eh, zaenkrat imamo samo dokument za razpravo in številke, ki jih bomo dali na mizo, eh, bodo zapisane tudi v predlogu o večletnem finančnem okviru. Gre za mehanizem, o katerem odloča povpraševanje eh, in zagotavljamo tudi finančne spodbude za države članice. Ne gre za posojila, gre za nepovratna sredstva, torej za finance iz evropskega proračuna. In to financiranje je namenjeno državam članicam za reforme. Če pa si pogledamo funkcijo fiskalne stabilizacije za evroobmočje, tukaj pa gre predvsem za posojila, ampak eh, gre za to, da se podpre stopna javnih eh, naložb v državah članicah, naprimer v primeru velikih asimetričnih šokov. Eh, Pogosto se nam reč eh, tukaj najprej režejo sredstva in mi podpiramo investicije, eh, predvsem eh, v obliki posojil, lahko pa to spremlja tudi komponenta nepovratnih sredstev. To je razlika med obema instrumentoma, ki sta bila predlagana. Potem ste postavili vprašanje tudi o evroobveznicah. Evro O tem smo razpravo imeli že tudi prej, prisluhnili smo povratnim informacijam strani različnih akterjev in eh, to se odraža tudi eh, v našem dokumentu o poglabljanju EMU. O tem bi eh, potencialno lahko razpravljali tudi še v okviru uh, urejanja um, nacionalnih izpostavljenosti. Uh, E, torej, zdaj ne bom govoril o mutualizaciji dolga. Mi predlagamo e, vrednostne papirje, e, ki so podprti strani evroobveznic. Hvala. Rad bi vam zagotovil, da komisija res nima namena se umešavati v demokratični proces v Italiji ali v to, da bi bilo treba pripravljati nepopularne um, reforme. Ampak eh, seveda pa veste tudi vi, da je vprašanje šipke proizvodnje vprašanje, ki ga je treba reševati v Italiji in ki bo zahtevalo reforme. Uh, In dobro veste tudi, da je eh, stopnja zadolženosti v Italiji izredno visoka. In če naj bi istočasno podpirali rast, eh, bo treba tudi voditi odgovorno proračunsko politiko. Italija je velika država, to je tretje najpomembnejše gospodarstvo evrskega območja in kmalu Evropske unije in to je država, ki je zelo vključena tudi v samo evropsko zgradbo in zato bo morala tudi spoštovati te skupne predpise, eh, pri katerih so oblikovanju je tudi sama sodelovala zlasti pri boju z eh, javnim dolgom, ki je veliko breme eh, za prihodnje generacije. Gospod Mono, no, Ob porazih evrskega območja je edini odgovor, ki ga imate, bek naprej. Predlagate še več monetarne in um, ekonomske unije In za nas je to slaba rešitev. To se je že izkazalo v preteklosti. Gre za to, da se nacionalnim bankam odzame vsaka možnost demokratičnega nadzora. Potem iz leta 2014 smo videli, eh, kako je ukrepala mm, ECB in onemogočila eh, nacionalnim eh, bankam in državnim bankam, da bi in eh, nacionalnim eh, centralnim bankam, da bi eh, pripravili rešitev za državne banke. Potem smo videli tudi usiljevanje varčevalnih ukrepov demokratično izvoljenim vladam z izgovorom, da je to pomoč. To smo videli tudi v Grčiji. Poleg tega gre za proračunski pakt, ki je pravo orožje, ki ga uporablja, uh, ki se uporablja um, na evropski ravni. Torej, uh, finančni trg uh, še naprej razvijate v Evropi uh, tako, da uh, spodkopavate moč domačih bank. Uh, ravno tako eh, omogočate investicije eh, družbam iz ZDA. Eh, poglejte tudi eh, podpredsednika eh, Goldman Sachsa. To je res pravi, eh, pravi paradoks. Tako da je zelo težko predvidevati izvajanje teh vaših reform brez primernih jamstev. Gospod Mono, eh, priznam, da vas nisem prav dobro razumel, ko sem vas poslušal. To je doseglo eh, meje mojih intelektualnih sposobnosti, ampak ni mi prav jasno, ali ste za evrsko območje, ali želite uh, iziti iz njega ali ne, ampak ne na zadnje se mi zdi, da tudi vi sami niste prav dobro razumeli, uh, eh, zakaj gre in da ne razumete demokratične izbire, ki so jo vaši sodržavljani uh, eh, sprijeli pred kakšnim letom. Uh, pri izbiri evra uh, se bojim, da. Uh, govorite o nekih nacionalističnih izbirah, zaradi katerih je tukaj razumevanje pod vprašanjem. No, ampak naši državljani vedo, da je evro zaščita. Napadli ste Evropsko centralno banko, ampak brez eh, vodenja eh, državnih, eh, torej nacionalnih centralnih bank, Eh, in brez sodelovanja z Evropsko centralno banko ne bi prišli v ta zgodovinsko pomemben kontekst, ki je nedvomno za eh, številne države pomenil eh, zagotovitev rasti. Ravno tako ste omenili, premajhen napredek na področju bančne unije, ampak mehanizmi, ki so bili tukaj vzpostavljeni, nam omogočajo, da vzpostavimo takšne pogoje, ki bodo preprečili, da bi se ponovila takšna kriza, kakršno smo doživeli leta 2008. In dejansko, ja, evro predstavlja zaščito in varnost. In, uh, ta evropski denarni sklad, tako kot ste ga vi opisali, dejansko ne bi imel smisla in njegova vloga ne bo uh, takšna. Uh, mi smo uvedli uh, dovolj elementov fleksibilnosti na tem področju in mislim, da je to mnenje, ki ste ga podali o Evropskem denarnem skladu, zelo daleč od tega, kar je eh, njegova prava uloga. Gospod komisar, v bistvu sploh niste na nič odgovorili. Govora je o demokratični ulogi Evropskega denarnega sklada. Ja, eh, pozivam vas, da sledite predlogu komisije, da ga spremljate in uh, da boste videli, da je Evropski denarni sklad vključen v mehanizem skupnosti in uh, da to pomeni samo uh, okrepitev uloge vašega parlamenta tukaj in tudi vašega demokratičnega, nac, uh, vašega nacionalnega parlamenta. Hvala. And, uh... Dobro, zaključili smo s to razpravo. Posem se strinjam s tem, kar je povedal komisar Moskovici demokratična dimenzija izmed eh, treh elementov, ki so eh, pomembni za te instrumente, nima zaenkrat eh, dovolj pomena, to je treba okrepiti in ne žrtvovati demokratičnega principa. Če bomo to žrtvovali, potem ne bomo učinkoviti in uspešni niti pri drugih dveh elementih države članice bomo spodbujali, da eh, naj ESM vključijo v metodo skupnosti. Eh, želimo si tudi ambicioznega predloga glede ostalih elementov, svežna o ekonomski in monetarni uniji. In še naprej bomo spremljali delo komisije na tem področju. Upam, da bomo vse skupaj čim prej zaključili, tudi ko gre za porazdelitev eh, tveganja in zmanjšanje tveganja. Najlepša hvala vsem eh, vam. Nadaljevali bomo z našim eh, dialogom in sodelovanjem. Čez eno minuto pa nadaljujemo z glasovanjem. Ja, colleagues, are you ready? Dragi kolegi, ste pripravljeni? Najprej testno glasovanje. Glasujemo. Please vote for the test. Glasujte, prosim. Okay, Dobro, konec glasovanja. Zdaj pa bomo začeli s pravim glasovanjem. Gre za poročilo Roberta Zileja, oblikovanje okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji. 81, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis A, za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis C, kdo je za, proti, bomo preverili, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 97 in 177 za, proti bomo preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 98, kdo je za? Proti. Kakšno je stališče LS za? Vsi za, dobro. Sprejeto, 99 je eh, kompatibilen, 99 eh, eh, je kdo proti, bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100, kdo je za? Proti bomo preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 101, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 102, za, proti, vzdržani, sprejeto. 103, za, proti, vzdržani, sprejeto. 104, za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis D za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 118 eh, z ustnim predlogom. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis E za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 126 za proti vzdržani sprejeto. 127 za proti vzdržani sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto, 129 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, sprejeto, 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 131 za, proti. Bomo preverili, glasujte, prosim. 131. 131. O tem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 132 za, proti vzdržani sprejeto. 133 za, proti vzdržani sprejeto. 134 za, proti vzdržani zavrnjeno. 135 za, proti vzdržani sprejeto. 136 za, proti vzdržani sprejeto. 137 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 138 za proti. Bomo preverili 138. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo takoj na 141. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto 142 za proti vzdržani vzdržan. Zavrnjeno 143 za proti. Bomo preverili 143. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 144 za proti vzdržani. Zavrnjeno 145 za proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo 145. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 148 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 149 za, proti vzdržani sprejeto. 150 za, proti bomo preverili. Glasujte, prosim, o 150. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis F za proti vzdržani. Sprejeto predlog 22 za proti vzdržani. Zavrnjeno 23 za proti vzdržani. Sprejeto kompromis G za proti vzdržani. Sprejeto 157 za proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis H za proti vzdržani. Sprejeto 160 za proti vzdržani proti vzdržani, sprejeto 26 za proti vzdržani, sprejeto 161 za proti vzdržani, zavrnjeno 163 za proti vzdržani, sprejeto 164 za proti vzdržani, sprejeto 165 za proti vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, če želite. Nisem dobro videl. Is... Konec glasovanja. Zavrnjeno 166 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 167 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis I za, proti. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak lahko preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis J za, proti, vzdržani. Sprejeto, 172. In še drugi v bloku za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 173 in 79 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 179 in še dva v bloku za, proti, vzdržani, sprejeto, 180 za, proti, vzdržani. Ne, ta postane brezpredmeten, 180 brezpredmeten, 178 za, proti, vzdržani. Ali je ELS za, 178, dobro, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili. 38 za. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39 za, proti. Bomo preverili tudi 39. SND eh, ste za. Dobro, potem je sprejeto. 40 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 1 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti vzdržani, sprejeto. 42 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti vzdržani, zavrnjeno sprejeto 44 za proti vzdržani, sprejeto 45 za proti vzdržani, zavrnjeno 2 za proti vzdržani, zavrnjeno 46 za proti vzdržani, sprejeto 47 za proti vzdržani, zavrnjeno, želite, da preverimo, prav 47 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. Tri za, proti vzdržani. Zavrnjeno štiri za, proti vzdržani. Zavrnjeno 48 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 49 za, proti vzdržani. Sprejeto 50 za, proti vzdržani. Sprejeto 51 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 52 za, proti vzdržani. Sprejeto 5 za, proti vzdržani. Sprejeto 53 za, proti vzdržani, zavrnjeno, postane brezpredmetno, prosite, 54 za, proti vzdržani, sprejeto, 55 za, proti vzdržani, sprejeto, 56 za, proti vzdržani, sprejeto, 57 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 58 za, proti vzdržani, sprejeto, 59 za, proti vzdržani, sprejeto, 59 za, proti vzdržani, sprejeto 60 za proti vzdržani, sprejeto 61 za proti vzdržani, zavrnjeno 6 za proti, bomo preverili 6, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 62 za proti vzdržani proti vzdržani. Sprejeto 7 za proti vzdržani. Sprejeto 8 za proti vzdržani. Sprejeto 63 za proti vzdržani. Zavrnjeno 65 za proti vzdržani. Zavrnjeno 66 za proti. Bomo preverili, glasujemo o 66. Vote is closed konec glasovanja sprejeto, 68 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 9 za, proti ne. Kompromis B je bil sprejet, tako da smo pri 69 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 70 za, proti vzdržani. Postane brezpredmeten, 71 je kompatibilen za proti Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili 71. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 72 za proti vzdržani. Zavrnjeno 10 za proti vzdržani. Sprejeto 73 za proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 75 za, proti vzdržani. Sprejeto. 77 za, proti vzdržani. Sprejeto. 11 za, proti vzdržani. Sprejeto. 12 za, proti vzdržani. Sprejeto. 78 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Pa še končno glasovanje o besedilu z glasovanimi spremembami. Po imensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. 38 za, 8 proti, 4 je vzdržani glasovi. Čestitke poročevalcu. Naslednja seja pa bo 9. aprila ob 3. popovdne. S tem je današnjega sestanka konec in vsem želim veselo veliko noč.